kar ste povedali, sedaj pa glasovanje. Najprej gospa Jutova, letno poročilo varuha človekovih pravic 2010. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Čestitke poročevalki. Naslednja točka. Poročilo Anželili. Spolna zoraba in spolno izkoriščenje otrok ter otroška pornografija. Predlog direktive. Prvi predlog um, spremembe um, glasovanje podeli, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Za, proti, vzdržani, zavrneno. Potem spremenjen predlog komisije, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj osnutek zakonodajne resolucije poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. The next item is the vote on the report by Mrs. Lambert. Potem poročilo Lambert, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali vse brez državljanstva. Predlog direktive. Prvi predlog um, spremembe. Glasimo po delih, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Predlog komisije s premembami, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In potem še predlog zakonodajne resolucije. Uh, drugi predlog spremembe, Ročno glasovanje, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji predlog spremljanja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj je predlog zakonodajne resolucije. Pomensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka. Glasujemo o resoluciji um, skupine GUE. Zahteva za mnenje sodišča o skladnosti sporazuma med EU in Avstralijo o PNR pogodbami. Predlog resolucije. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Sedaj pa naprej poročilo Entveld. Sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in prenosu podatkov PNR. Glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije. Poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalki. Naslednja točka. Več predlogov resolucij v zvezi z razmerami v Egiptu in Siriji, zlasti v krščanskih skupnostih. Gospod Mauro, ima ustni predlog spremembe, se mi zdi. Hvala lepa, predsedujoča. Bom na hitro prebral tehnični predlog spremembe, ki smo ga že dogovorili z drugimi skupinami. Uh, To je peta točka. Pozivamo držav članice EU, da eh, spoštujejo določbe glede eh, izvoza orožja. Pozivamo eh, visoko predstavnico EU, Catherine Ashton, zato da pozove držav članice k temu, da v celoti začnejo izvajati svoje določbe skupnega stališča. Hvala. Kdo temu nasprotuje? O tem predlogu spremembe glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Prvi predlog spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Drugi predlog spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Skupni predlog resolucije v celoti. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. Naslednja točka. Predlogi resolucij. Uh, eh, sedajne razmere v Ukrajini. Drugi odstavek. Um, glasujemo po delih. Prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani. Ni bilo čisto jasno. Bomo elektronsko preverili drugi del drugega odstavka. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji odstavek v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Deveti odstavek. Um, ločno glasovanje. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Uvodna izjava C v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In skupni predlog resolucije v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uh, uh Sedaj pa predlog resolucije iz. Uh, odbora za okolje. Ogroženost javnega zdravja zaradi odpornosti na protimikrobna zdravila. Pravilno besedilo. Van 30. odstavka resolucije, kot je bila sprejeta v odboru, bo vključeno v sprejeto besedilo. Peti predlog spremenja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi predlog spremenja, pomensko glasujemo. glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 28. odstavek, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Prosim, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, drugi predlog spremembe poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji predlog spremembe. Prav tako poimensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Šesti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Četrti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Prvi predlog spremembe pojmensko glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto.